Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, gospa komisarka, začenjamo z današnjo razpravo. Začenjamo kar s prvo točko na dnevnem redu, gre za poročilo gospe McCarthy, direktiva o medijaciji v državah članicah. Torej poročilo zvane direktive o medijaciji v državah članicah, njenem vplivu na medijacijo in sprejetju strani sodišč besedo damo poročevalki, gospe McCarthy. Štiri minute imate na voli, izvolite. Uh, well, I, I... Najlepša hvala. Mislila sem, da imamo šest minut, vendar sem pripričana, da mi bo uspelo v štirih minutah. Najprej bi se rada zahvalila kolegom in osebju odbora za njihovo pomoč pri tem poročilu. To poročilo smo zapisali zato, da bi imeli pregled na tem, kako 27 držav članic izvaja direktivo o medijaciji in smernice. Eh, vemo, da veliko držav ni bilo prepričanih, da potrebujemo direktivo, vendar pa smo po zaslišanjih ugotovili, da potrebujemo evropske smernice za medijacijo. Velikokrat sem eh, dobila prošnje za pomoč od mojih voljivcev, ki so bili upleteni v čezmejne spore um, z člani z družine zaradi otrok in tako dalje, kot tudi podjetja, ki so jim dolgovali v drugih državah. 45 odstotkov majhnih podjetij je dejalo, da ne bi sodno želeli sterjati dolgov, če bi šlo za zneske manjše za 50 tisoč evrov. To pomeni, da zaradi tega prihaja do velikih izgub. Medijacija za to zelo dobro in primerno in koristno urodje za majhna podjetja, vendar pa mislim, da je treba v državah šlanicah poskrbeti za, več, eh, za večjo spodbudo za uporabo medijacije kot alternativo s tem, da se poskrbi za urejanje izobraževanja itd. To je zelo dobra praksa, kajti v Evropski uniji smo ugotovili, da je stopnja uspeha 70-odstotna, 80-odstotna, če se obest stranki strinjajo za medijacijo, vendar pa je zelo eh, malo takšnih primirov, ki se takoj odločijo za medijacijo. Iz izkušenj v moji državi članici eh, kaže na to, da spor, kjer je vprašanje 2000 evrov, stane 9000 evrov, traja pa več kot 300 dni. Neka, eh, neki odvetnik mi je dejal, da je v medijacijah imel kar 115 primerov in da jih je veliko bilo rešenih. Od teh je bilo tudi veliko primerov čezmejne narave. Torej je medijacija zelo dobro urodje za za reševanje sporov, še posebej, ko gre za družinske spore glede otrok. To zahteva seveda manj časa kot sodni proces in to je dosti boljše za otroke za zmanjšanje stresa in anksioznosti. Imamo zelo veliko prepričljivih primerov, 10 milijonov funtov, naprimer, kjer je bilo vpletenih štiri držav in po mediaciji smo rešili ta spor v enem dnevu. Vendar pa je 5 milijonov funtov bilo namenjenih za plačevanje odvetniških stroškov. Podbujam torej vse države članice, komisijo, da spremljajo spodbujajo uporabo medijacije za to, da bi zmanjšali čas zelo dragih sodnih procesov. Glede na veliko število čezmejnih sporov bi rada uporabila to priložnost, da prosim države članice in komisijo, da pomagajo našim eh, voljivcem glede zelo številnih primerov, ki jih imamo v Španiji in na Cipru. Z hitrejšim reševanjem sporov bi seveda izboljšali dostop naših državljanov do pravice. Samo 17 držav članic so že začele z izvajanjem in zelo sem zadovoljna, gospa komisarka, da ste že sprožili postopke proti sedmim državam članicam. Upam, da bomo z našim poročilom dobili zelo dober prispevek za to, da bodo naši državljani dobili stroškovno učinkovit in hitrejši dostop do pravice. Najlepša hvala, gospa McCarthy. Sedaj pa dobi besedo gospa Redingova v imenu komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se predvsem zahvalila gospej poročevalki zato, ker je pripravila zelo obsežno in celovito poročilo za nekaj, kar menimo, da bi lahko postalo zelo dobra alternativa sodnim procesom. Kot veste, je pravica ena temeljnih kamnov Evropske unije, medijacija pa je tukaj opisana kot alternativna sodnim procesom za prijateljsko reševanje sporov. Kot poročevalka pravi, s tem prihranimo veliko denarja, časa in pri družinskih sporov si prihranimo tudi veliko travm. Poročilo gospe McCarthy s tem izraža politično oceno izvajanja direktive v državah članicah. Strinjam se s poročevalko, ko pravi, da moramo zagotoviti natančno izvajanje določb te direktive. Zelo sem zadovoljna, da bo s tem poročilom več držav članic začelo z izvajanjem. Imate prav, gospa poročevalka, niso vse države članice začeli z ukrepi za izvajanje te direktive devet držav članic še ni sprejelo nacionalnih ukrepov za to, da bi se v celoti izvajala direktiva. Komisija je zaradi tega julija letos začela z kazenskimi postopki s tem, da smo poslali uradne opomine tem državam. Kot veste, imajo države članice dva meseca na voljo za odgovor sledili bomo dogodkom glede teh devetih primerov. Vemo pa, da je nekaj držav član že začelo z izvajanjem, preverili bomo skladnost izvaja, izvajanja. Pripravljamo pa tudi komunikacijo o tem, kako se izvaja ta direktiva. Osredotočili se bomo na učinkovitost direktive glede promocije medijacije. Ni dovolj, da imamo direktivo, treba je tudi sporočiti eh, ljudem, da ta možnost obstaja. K temu bi rada še dodala to, da nič v tej direktivi ne bi smelo preprečiti države članice, zato da bi izvajale notranje procese za medijacije. Ne gre samo za čezmejne spore, ampak tudi za nacionalne spore. Zato bi se rada zahvalila gospe McCarthy, njenim sodelavcem in vsej ekipi, zaradi tega, ker ta predlog veliko prispeva k temu, da bi medijacija postala bolj priljubljena in bolj širše uporabljena. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa damo besedo govornikom imenu političnih skupin. Prvi je govornik v imenu PPE, gospod Ranžel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospa pročevalka. Najprej bi rad čestital gospej pročevalki. To poročilo je izredno koristno in na podlagi tega poročila nam bo uspelo doseči napredek pri izvajanju. Poročevalka tukaj opisuje situacijo v državah članicah glede izvajanja te direktive iz leta 2008 glede medijacije na civilno-pravnem področju. Vsi vemo, da je medijacija zelo koristna predstavlja dober način za reševanje zunajsodnih sporov. S tem bomo tudi razbremenili naše sodišča. Istočasno pa imajo upletene stranke možnost priti do prijateljske rešitve na hitrejši način. To jih bo tudi manj stalo, kot če bi izvedli celoten sodni postopek. poročilo podarja tudi prvi člen direktive, kjer se eh, govori o ukrepih, ki jih je treba izvesti zato, da bi se spodbujali, da bi se, da bi se spodbujala uporabo medijacije in da z medijacijo izboljšamo dostop naših državljanov do pravice. Gre za zelo pomembno pa bodo v Evropski uniji, zato da bi resnično lahko dosegli prostor svobode, varnosti in pravice, zato da bi pravna država lahko resnično in popolno delovala v Evropski uniji. Tako kot v poročilu piše, je nujno, da ozaveščamo javno mnenje in pa tudi vse tiste, ki delajo v pravosodju, zato da uporabljajo to vrsto reševanja sporov. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Ranžel. Sedaj pa ima besedo gospa Geringer v imenu skupine socialdemokratov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Medijacija je lahko učinkovita samo, če države članice izvajajo zadevno zakonodajo na nacionalni ravni. Zato bi zopet rada opomnila gospo komisarko na to, da se ta zakonodaja ne izvaja v celoti povsod, čeprav je rok za to potekal ob koncu maja letos. Spodbujanje alternativnega reševanja spora za naše državljane je učinkovit inštrument in tudi stroškovno zelo učinkovit raziskave komisije kažejo na to, da je čas, ki ga porabimo za reševanje sporov med 331 do 400 dni, to pa nas v poprečju stane 13 tisoč evrov. Poljska je že prenesla to direktivo leta 2005 s tem, da smo spremenili naš civilni kodeks. In s tem torej izvajamo to zakonodajo. Nažalost pa na polskem medijacija predstavlja zelo majhen delež vseh sodnih procesov za reševanje spora samo 20 do 30 takšnih postopkov pravimo na leto. To pomeni, da moramo bolje ozavestiti in informirati naše državljane in reformirati naš sistem. Veliko ljudi se ne zaveda tega, da medijacija sploh obstaja. Zato se je tudi ne uporablja. To pomeni, da morajo države članice sprožiti aktivnosti za ozaveščanje zato ker je medijacija zelo koristna z finančnega vidika, s tem bi razbremenili tudi sodišča in naši državljani bi prihranili čas. Rada bi se zahvalila gospej poročevalki za odlično opravljeno delo. Najlepša hvala, gospa Geringer. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Volis, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa Reding, Tudi vam se zahvaljujem za vaš govor. Najprej bi rada dejala, da je zelo koristno, da v Evropskem parlamentu pripravljamo poročilo o izvajanju direktive še posebej v tem trenutku, ko je ta stopila veljavo. Rada bi pohvalila delo gospe McCarthy. S tem je Evropski parlament dokazal, da je zelo pozoren na to, kar se dogaja v državah članicah in povdarja tudi, kaj je treba še storiti in kaj je bilo opravljeno dobro. Sama sem bila eh, malce živčna, ko smo predlagali to direktivo, kajti v zeleni knjigi je Evropski parlament bil stališče, da ne potrebujemo zakonodaje na tem področju, kajti menili smo, da bo to škodilo raznovrstnosti, eh, ki in jo imamo v državah članicah zaradi različnih pravosodnih sistemov. Vendar pa smo videli, da to ni držalo. Direktiva je opravila zelo dobro delo s tem, da je poskrbela za podlago za izvajanje eksperimentiranja in seveda izvajanje različnih sistemov. To nas ne ovira, ampak nam daje večjo pravno varnost. Seveda obstajajo težave, niso vsi izvedli te, še začeli z izvajanjem direktive. Veliko problemov je tudi glede zaupnosti teh postopkov. Vendar pa mislim, da moramo biti vsi prepričani v to, da je medijacija metoda, ki je dosti bolj moderna in dosti bolj učinkovita za pravno varnost, ko gre za čezmejne primere. Medijacija je modernejša kot srednjeveška vrsta medijacije in reševanja sporo. In v primerjavi s tem, kar imamo sedaj, se nam tradicionalni sodni postopki zdijo srednjeveški s tem stranke izgubijo manj časa in so podvržene manj stresu. V celoti najlepša hvala. Sedaj pa gremo na sklop za govornike v svojem lastnem imenu. Prvi je gospod Baldasar. Dve minuti. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Uspeh izvedbe direktive 2008 52 kaže, da je medijacija dobra alternativa tradicionalnemu pristopu reševanja sporov. Gre za prijateljsko rešitev, ki zmanjšuje tudi obremenitev sodišč. To kažejo tudi pobude določenih držav članic, ki so z finančno podporo eh, omogočile uporabo medijacije, kadar je to mogoče. Rad bi spostavil nekaj vidikov, o katerih bi bilo po mojem mnenju potrebno še razmisliti. Najprej gre tukaj za vprašanje stroškov. Države članice so, nekatere države članice so se že soočile s tem problemom in menijo, da je z medijacijo vredno nadaljevati. Dobro pa bi bilo razmisliti tudi o drugih možnostih. Potrebno je poskrbeti za kampanjo ozaveščanja, tako da bodo podjetja seznanjena z, predvsem podjetja seznanjena z alternativnimi oblikami reševanja sporov. Poleg tega je potrebno poskrbeti za večje ozaveščanje tudi v sodnem sistemu. E, namreč vsi moramo razumeti, da gre tukaj za alternativno obliko reševanja sporov, ne pa za nekakšno konkurenco sodnemu delu. poznamo tudi eh, zakonodajni predlog za alternativno eh, reševanje sporov in medijacija pri tem eh, predstavlja neke vrste dopolnila. Medijacija lahko predstavlja odlično alternativo, za reševanje sporov in eh, lahko predstavlja odlično pomoč tudi eh, pri sporih, ki nastajajo pri sklepanju pogodb. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Baldasare. Sedaj ima besedo gospa Genč. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Zelo sem zadovoljna, da se Evropski parlament eh, ukvarja in da obravnava temo medijacijo za reševanje sporov. To pomeni, da bomo lahko dosegli sporazume, katerih se bodo stranke držale, če so stranke prej imele spor ali konflikt dokazali smo, da so medijacije zelo učinkovite, ko gre za družinske spore, še posebej, ko gre za otroke. Tukaj lahko omenimo tudi druge sodne procese, še posebej pa je eh, možno reševati spore manjšin ali pa čezmejne spore na tak način. Res pa je, da naši državljani ne poznajo dovolj te možnosti in upam, da bomo z današnjo razpravo lahko poskrbeli za ozaveščanje državljanov o medijaciji. Pomembno je, da je medijacija dostopna tistim, ki so v težki situaciji in ki si ne bi mogli privoščiti sodnega procesa. S tem bomo ravno tako razbremenili sodišča, tudi to je pomembno in zmanjšali stroške. Tudi to je zelo dober argument. Izkazalo se je tudi, da obstajajo velike razlike v državah članicah glede izvanje direktive. Zato moramo poskrbeti za usklajevanje na več področjih. Pomembno je tudi, da države članice poskrbijo za izobraževanje glede medijacije. Ja, Hvala lepa. Gospa Tajn. Varni dostop do pravnega varstva je zelo pomembno za to, da zagotovimo prostor svobode, varstva in pravice v globaliziranem in digitalnem gospodarstvu je nujno, da zagotovimo dostop do pravice in medijacija odigra pomembno vlogo v tem smislu. Sedaj ima vsak državljan možnost, da lahko ko vse stranke prostovoljno preko medijacije rešijo spor. in s tem bomo preprečili zastaranje sodnih procesov, če bomo hitreje reševali spore. Nujno je tudi, da poskrbimo za izobraževanje medijatorjev, da državljani lahko krepijo svoje zaupanje v ta sistem in Po poteku roka je veliko, veliko držav članic že objavilo, da so zaključili z izvajanjem direktive, vendar pa tega niso storile vse države članice. Zato je potrebno poskrbeti, da bodo tudi ostale to storile. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Anželili dve minuti. Presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se predvsem poročevalki za dobro opravljeno delo. Kot medijatorka za Evropski parlament za reševanje vprašanj eh, mladoletnih na mednarodni ravni, zelo cenim ta predlog, kajti ta predlog eh, kaže, da lahko medijacija pomaga pri reševanju sporov, kajti nasprotujoče si strani so potem bolj odprte eh, in pripravljene sodelovati spremenijo tudi stališče, ki so eh, ga imele pred eh, pričetkom eh, medijacije. To je zelo pomembno tudi pri reševanju družinskih sporov, še posebej, kadar so vanje vključeni tudi otroci. Medijacija pripelje do rešitve, s katero se strinjata obe strani. Zaradi tega je dobro, da medijacijo uporabljamo v širšem pogledu tudi za reševanje družinskih eh, problemov. Znotraj Evropske unije eh, prihaja do vedno več tako imenovanih mešanih porok eh, oziroma čezmejnih porok. In veliko je tudi ločitev. Po koncu zakona pa so žrtve pogosto otroci pogosto eden izmed staršev vzame otroka eh, kljub nasprotovanju drugega, eh, potek tega je potrebno vzpostaviti redne obiske in tako naprej. Prišlo je do dramatičnega eh, dviga ugrabitev otrok z strani staršev in eh, tem otrokom je potrebno zagotoviti, da bodo lahko imeli stik z obema staršema. Pri tem lahko pomaga medijacija. Na ta način se bomo izognili nepotrebnemu trpljenju otrok. Starši pa se bodo lahko soočili z vsemi družinskimi problemi, ne da eh, bi pri tem eh, morali biti podvrženi dolgemu in dragemu sodnemu postopku. Najlepša hvala, gospod Anželili. Gospod Vlašek, dve minuti. Knje dami a panove. Sem pri... Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospe in gospodje. Prepričan sem, da je medijacija in tudi druge alternativne vrste reševanja sporov nekaj zelo koristnega. Vsi poznamo prednosti. Naj povdarim najglavnejšo prednost in to je prijateljska rešitev za spor. Obstajajo pa tudi slabosti. Takšno reševanje sporov je prostovoljno in to je lahko tudi negativno, kajti nihče ne more prisiliti stranke, da postopek reševanja izpeljejo do konca. Po letih pogajanj so inštitucije sprejele direktivo za reševanje sporov na trgovinskem področju in s tem smo odpravili tabu. Direktiva pa ne želi harmonizirati medijacije, vendar pa jo ureja. Obstaja torej pritisk posredne ali neposredne narave, na tiste države članice, ki nimajo medijacije in v členu 5 govorimo tudi o obvezni medijaciji in to je v nasprotju same narave medijacije. To pomeni, da medijacija ni v vsem tako zelo pozitivna. Vse države članice morajo prenesti zakonodajo v nacionalne zakonodaje devet držav članic, vključno s Češko, še niso objavile do končnega prenosa. Zakaj? Zaradi lahko povemo, da na Češkem imamo medijacijo, ki že deluje, vendar pa gre predvsem za podjetnike. V češkem parlamentu je že potekala razprava na to temo, vendar pa zadeva ni bila sprejeta. Nekateri so namreč proti določbam, ki govori o obvezni medijaciji. Septembra pa je Češka sprejela možnost medijacije pri eh, nekriminalnih zadevah. Treba pa tudi poskrbeti, da se izpolni določene zahteve. Medijacija, ko gre za nekriminalne zadeve kriminalne zadeve, je nekaj, kar je treba še izboljšati. Je torej res nujno potrebno, da se izvaja pritisk na države članice glede nečesa, kar že deluje in kar bi moralo resnici biti prostovoljno. Pomenijo militežna ista krivizijo, ti prepina v tašume si spomenijo prosim preostale govornike, da se držite omejite časa, če ne, ne bomo zaključili do povdne. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Trije so se prijavili k besedi. Gospod Jakolino, eno minuto, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Nobenega dvoma nimam, da je to, kar je povedala komisarka Reding, povsem pravilno. Eh, potrebno je poskrbeti za izvajanje te zakonodaje v državah članicah, tako da bomo vzpostavili enotni trg v Evropski uniji tudi na področju pravosodja. Eh, obvezujoča medijacija je pri tem seveda zelo pomemben cilj, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi stroške medijacije. Prepričan sem, da so lahko stroški eh, še prav posebej eh, visoki, kadar je medijacija neuspešna. Medijatori morajo biti tudi ustrezno usposobljeni. To je zelo pomembno. ne eh, upoštevanje medijacije kot alternativnega načina reševanja sporov pa je tudi posledica slabega ozaveščanja v državah članicah. Medijacijo je potrebno oziroma lahko uporabimo vseve, predvsem v eh, civilno-pravnih postopkih eh, in za reševanje vprašanj, ki vključujejo mladoletnike. Hvala lepa, gospod Paška, za minuto.

Eh, in takšen alternativni pristop predstavlja tudi medijacija. Zaradi tega se je zmanjšalo število eh, primerov, ki se obravnavajo na sodiščih. Medijacija ima enak status eh, kot sodni postopki v številnih državah in zato je medijacija tudi dosti bolj zanimiva za sprte strani. Medijacija bi lahko igrala pomembno vlogo tudi v prihodnosti, vendar pa moramo poskrbeti eh, za vzpodbujanje medijacije, hkrati pa moramo poskrbeti tudi za poklicno usposabljanje medijatorjev in za akreditacijo leteh v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Bronc ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča, sem za alternativno reševanje sporov v civilnopravnih postopkih sem tudi za pobude, ki bi omogočale znižanje stroškov. Eh, in nisem pa zato, da bi Evropska unija sprejela zakonodajo na tem področju, niti ne v obliki direktive. Mislim, da se morajo o tem odločiti države članice. Eh, meni osebno je bolj všeč arbitraža kot pa medijacija. Arbitraža namreč v vsakem primeru vodi do odločitve, medtem ko medijacija lahko le pomaga pri reševanju spora. Če pa eh, uspeha ni, potem prispeva le k eh, stroškom. V zakonskem pravu se mi zdi, da je medijacija lahko še kako primerna. Najlepša hvala. Topoli. Hvala lepa sedaj pa nadalj, eh, končujemo z postopkom pritegnite pozornost predsedojoče in besedo ima komisarka Redingova. Še enkrat najlepša hvala poročevalki za dobro opravljeno delo. Hvala lepa za zelo objektivno in konstruktivno razpravo, ki smo jo imeli danes v tej polkrožni dvorani. Medijacija in pri tem se z vami eh, strinjam je dober primer eh, modernega pravosodnega postopka. Tukaj ne gre za prisilni jopič za države članice, ampak za okvir. Eh, in v tem okviru bodo lahko države članice razvile ta eh, postopek. Pri tem eh, bomo lahko uspešno rešili čezmejne spore, ki so pogost predmet sodnih procesov. Eh, gre za situacijo, v kateri zmagata obe strani, če medijacijo primerjamo z sodnimi postopki. Po večini eh, se medijacija uporablja za reševanje sporov v okviru družinskega prava. Mislim, da moramo državljane seznaniti s tem, da je medijacija možnost, ki jo lahko izkoristijo. Mislim pa, da moramo tudi poskrbeti za dobro izobrazbo medijatorjev, tako da bodo postopki medijacije čim bolj uspešni. Veliko je bilo um, tudi navedbe alternativnega reševanja sporov. Marca 2011 eh, je potekal posvet na to temo in sicer je šlo uh, za poslovne transakcije in uh, eh, odgovore, ki smo jih uh, dobili, uh, so pokazali eh, veliko podporo alternativnemu reševanju sporov, predvsem, ko gre eh, za spore, v katere so vključeni potrošniki ali pa za spore eh, na spletu. Sodelovanjem s komisarjem Daljem eh, bova pripravila zakonodajni predlog glede alternativnega reševanja sporov. V okviru digitalne agende 2012 pa bomo alternativno reševanje sporov vključili tudi eh, v eh, reševanje sporov na spletu. Tukaj gre predvsem za poslovna vprašanja oziroma za eh, podjetniško pravo in rešitev je predvidena leta 2012. Veliko zanimanja je tudi za družinske spore in prav je tako, zato bi vas rada obvestila, da je ministerska konferenca, ki je potekala decembra 2010 pod belgijskim predsedstvom in sicer na temo družinskih sporov in pa razprava v svetu. Ta sta vodili v ustanovitev eh, delovne skupine za reševanje eh, družinskih sporov z pomočjo medijacije. In uh, s tem skušamo tudi nadaljevati, kajti kot ste posem pravilno povedali, je medijacija dosti boljša rešitev predvsem za otroke udeležene v teh sporih. Hvala lepa, s tem zaključujemo. Eh, zadnja dobi besedo poročevalka, dve minuti imate, gospa McCarthy. Najlepša hvala. Rada ja, bi se zahvalila uh, kolegom za uh, njihove prispevke. V odgovor gospodu Bronsu naj povem samo naslednje. Najbrž ne veste, koliko eh, primerov je tudi v vašem volilnem okrožju, kjer medijacija lahko zmanjša število eh, sodnih postopkov in tudi zniža eh, stroške. Mogoče bi morali stopiti v stik z nekaterimi medijatorji v Združenem kraljestvu in pridobiti več podatkov. Eh, naj povem samo naslednje. Cenimo predlog eh, za alternativno eh, reševanje sporov in tudi predlog glede medijacije. Rada bi izpostavila tudi to, kar je povedala že gospa Wallis. Zmanjšati moramo razlike med državami članicami in zato upam, da boste oblikovali sporočili na obe temi. Potrebno se je osredotočiti tudi na medijatorje. Ti morajo biti dobro usposobljeni in eh, lahko pomagajo pri oblikovanju zakonodaj, ki bo omogočila boljši dostop do pravosodja za naše državljanje. Za naše državljane. Hvala lepa. Zatem je razprava zaključena. Spoštovane kolegice in kolegi, o eh, tem poročilu bomo glasovali danes ob 11.30.